gospod eh, predsednik, spoštovani poslanci, najprej bom začel v portugalščini. Gospe in gospodje poslanci, v veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj v tem eh, svetišču Evropske unije demokracije. Hvala, da ste mi dali priložnost, da lahko tukaj predstavim svoje ideje in odgovarjam na vaše vprašanja. Sedaj pa bom nadaljeval v angliščini. Gospod predsednik, spoštovani poslanci. Moja zgodba je evropska zgodba. Rodil sem se v čudovitem mestu na jugu Portugalske, kjer so številne družine preživljale zelo težke čase. Gre za regijo, ki je od takrat imela zelo velike koristi od eh, dela svojih državljanov, pa tudi od eh, inštrumentov evropske solidarnosti. Ko sem odraščal, sem eh, na lasne oči videl, kako bistveno vlogo je Evropa igrala pri konsolidaciji naše mlade demokracije, podobno kot se je to zgodilo v Grčiji in v Španiji. Lahko sem videl, kako je Portugalska izkoristila številne priložnosti za rast in socialno dobrobit, ki jo je prinesla evropska integracija. Moje življenje so zaznamovale geografska mobilnost in mobilnost navzgor. Govorim o mobilnosti navzgor, ki jo je omogočila samo demokracija v Evropski uniji in zato sem eh, zelo hvaležen. Zaradi tega sem danes eh, človek, državljan in eh, politik, kakršen sem. Iz rodnega mesta sem se preselil v glavno mesto zaradi izobraževalnega sistema, ki je postal zaradi demokracije vključujoč in odprt. Življenjski cilj mojih staršev je bil eden sam. Svoje otroke so želili poslati na univerzo in to jim je uspelo. Niso si pa mogli predstavljati, da bo nekega dne eden izmed eh, njihovih otrok odšel iz Lizbone v Pariz, zahvaljujoč enemu izmed najuspešnejših mm, projektov evropske integracije. In sicer govorim o programu Erasmus. Erasmus je bil trenutek, ki je močno vplival na moje življenje in enako velja za številne druge predstavnike moje generacije. Bil sem eden izmed prvih v moji državi, ki je lahko izkoristil program Erasmus. Sedaj bom povedal nekaj besed v francoščini. Povedal bi nekaj besed o francoščini, kajti Francija je nekako tudi moja dežela, tam sem začel študij in v Franciji sem tudi začel kot inženir svoj, svojo poklicno pot. Tam sem tudi spoznal svojo ženo in v Franciji sem se tudi uh, poročil uh, in sicer na magistratu 15. okrožja. Uh, potem sem se preselil na zahod, kjer sem študiral in predobil povsem novo razsežnost po upogledu to, kaj pomeni biti evropejec. Ko si daleč od Evrope, lahko bolj jasno vidiš enkratne evropske vrednote in eh, kulturo, ki jo moramo ohraniti za naše otroke. Iz Bostona sem odšel v London kjer sta se rodila dva izmed mojih treh otrok in kjer sem živel štiri leta v enem izmed eh, najživahnejših eh, mest na svetu. Potem sem se vrnil na Portugalsko in sem tam vodil podjetja in razvijal lastna podjetja, ki so ustvarjala delovna mesta in gospodarske priložnosti. Leta 2011 sem bil izvoljen za poslanca v portugalskem parlamentu in kasneje sem bil imenovan za člana portugalske vlade. Na ta način sem uh, lahko pomagal portugalski v času nacionalne in evropske krize. Spoštovani poslanci, moja zgodba je evropska zgodba. Danes si želim eh, vaše podpore za to, da bi lahko začel novo poglavje. Evropi želim služiti in ji vrniti vse to, kar mi je Evropa dala v preteklih letih. Zavezan sem sodelovanju z vami in se zauzemati. Um, ehm, za stalni napredek evropskega projekta. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, kakor veste, me je eh, predsednik Jean-Claude Juncker dodelil področju raziskav znanosti in inovacij. Ta izziv sprejemam z navdušenjem in zaupanjem, kajti popolnoma se zavedam dejstva, da če bomo želeli uresničiti politično agendo kandidata za predsednika Junkerja in če bomo želeli ponovno spostaviti rast konkurenčnosti in zaposlovanje v Evropi, bomo potrebovali trdne temelje inovacije in odličnost na področju znanosti in raziskav. Če me boste potrdili za komisarja, si bom zastavil tri prednostne naloge. Moja glavna prednostna naloga bo nadaljevati z ustvarjanjem okvirnih pogojev, ki bodo omogočili razpolni potencial evropskih raziskav, znanosti in inovacij lahko bi dosegli še veliko več, če bi imeli manj uh, ovir pri raziskavah in inovacijah, če bi imeli večjo sposobnost privlačenja svetovnih talentov in če bi imeli priložnost v to vključiti tudi države članice. Če želimo izboljšati okvirne pogoje, moramo najprej dokončati Evropsko območje raziskav in moramo spodbuditi ukrepe unije, univacij. Izboljšati moramo koordinacijo naših politik z boljšim eh, izvajanjem in spremljanjem evropskega semestra izkoristiti moramo vse sinergije z evropskimi strukturnimi in eh, naložbenimi skladi na nacionalnem in eh, eh, regionalnem nivoju, okrepiti moramo raziskovalne kapacitete in inovacije v vseh državah članicah. Prav tako bom pozoren na razsežnost spolov, ne samo, ker gre pri tem za vprašanje pravičnosti, ampak tudi zato, ker si ne moremo privoščiti trošenja eh, talentov. Moja druga pri, prednostna naloga bo doseganje uspehov pri obzorju 2020. Danes smo tukaj, ker eh, lahko izkoristimo koristi virov na tem področju, ravno zaradi modrosti Evropskega parlamenta. Danes moramo zagotoviti, da bo program obzorja 2020, ki mu je bilo namenjeno 80 milijonov, izvajan na učinkovit način. Istočasno se moramo zauzemati za poenostavitve. Tukaj smo dosegli že veliko. Uh, tudi zahvaljujoč ehm, predanosti komisarke Gagan Queen in eh, zaradi podpore parlamenta. Na ta način bomo lahko pozdravili nova imena na področju raziskave in znanosti. Če želimo doseči cilje, cilje iz leta iz obzorja za leto 2020, se moramo soočiti tudi z eh, družbenimi izzivi, s katerimi so soočeni naši državljani. Izvajati moramo svežen eh, investicij v inovacije in moramo se zauzemati za energetsko učinkovito in nizkooglično energijo in gospodarstvo. Zlasti moramo spodbujati uporabo obnovljivih virov energije. Uh, Na ta način eh, želim eh, pozdraviti prispevek, eh, ki ga lahko predstavljajo um, družbene znanosti. Glavna prednostna naloga predsednika Junkerja je uh, spodbujanje zaposlovanja, rasti in investicij. Jaz se bom zauzemal za odličnost na področju znanosti in raziskave. Uh, želim uh, močne globalne temelje Evrope in ti so odvisni od eh, kreativne svobode njenih znanstvenikov in raziskovalcev, zlasti tistih, ki delujejo na čezmejnih raziskovalnih projektih. Raziskave so tiste, ki vodijo k tehnologiji in inovacijam. In ravno zato tako močno podpiram tudi Evropski raziskovalni svet. Prav tako bomo na ta način poskrbeli za generacijo novih, mladih, talentiranih in uh, dinamičnih raziskovalcev in znanstvenikov. Če želimo izpolniti te prednostne naloge, Eh, moramo okrepiti naše zaveze na svetovni ravni, ehm, spodbujati moramo znanstveno diplomacijo in mednarodno sodelovanje. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, veselim se vaših vprašanj. Če me boste potrdili za komisarja, upam na odlično sodelovanje z vami v prihajajočih letih. Ko sem bil Eh, član nacionalne vlade, sem delal vsak dan, vsako uro in vsako sekundo. Prizadeval sem si zato, da bi odstranjal ovire, da bi poenostavljal postopke in da bi ustvarjal nove priložnosti za državljane. Če bom potrjen, bom z enako predanostjo opravljal tudi delo komisarja, kaj ti globoko verjamem v moč raziskav znanosti in inovacije. Osredotočal se bom na rezultate, rezultate in rezultate. V moji evropski zgodbi in v moji politični karieri sem delal v različnih institucijah in sektorjih uspel sem uh, odpravljati različne ovire in prizadeval, prizadeval sem si za reforme, ki jih Evropa tako nujno potrebuje. Pripravljen sem uh, posvetiti vso mojo energijo in sposobnost. Uh, raziskavam znanosti in inovacije, saj se mi to zdi sama hrbtenica trajnostne rasti v Evropi in nekaj, kar služi vsem evropskim državljanom. Hvala lepa, moj to brigado. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Sedaj pa nas čaka prvi krok vprašanj v imenu političnih skupin. Gospod Kristjan Eler v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod Mojedaš, dobro jutro in dobrodošli v Evropskem parlamentu. Moje prvo vprašanje. Nedavna študija je pokazala, da bi da bi zaključek evropskega raziskovalnega območja lahko pomenil dodatnih 11 eh, milijonov sredstev, vendar pa ta naloga še zdavnaj ni dokončana. Zato me zanima, kaj menite, kakšne so vaše prednostne naloge, kakšni so tukaj vaši cilji, kaj bi lahko naredili na evropski ravni in kaj je treba narediti na ravni držav članic. Najlepša hvala, naj odgovorim. Hvala za vaše vprašanje. Povedal sem in res sem iskreno prepričan v to, da je evropski raziskovalni prostor ključen za Evropo. Ne samo, ker gre za projekt na področju raziskav znanosti in inovacij, ampak ker je to pomemben sestavni del celotnega evropskega projekta. Uh, Kot veste, je cilj raziskovalnega prostora predvsem, kako odpraviti in zmanjšati ovire in dejansko doseči boljše sodelovanje, boljši pritok informacij. Ampak, če se neposredno odzovem na vaše vprašanje, večina orodij, ki jih poznamo, v Evropi že obstaja. E, tisto, kar pa manjka, je povezovanje z državami in članicami in zagotavljanje dejanske uporabe teh orodij. In tu bi izpostavil troje, eh, kar po mojem predstavlja uska grla oziroma tiste oviri, ki jih je potrebno odpraviti. Potrebujemo boljšo uskladitev nacionalnih načrtov in dnevnih redov na področju raziskav. Zakaj? ker moramo odpraviti podvajanje, eh, fragmentacijo in tega se je nujno potrebno lotiti. Potem drugič. Zelo pomembno je tudi pomankanje preglednosti, ki v nekaterih primerjih še obstaja pri zaposlovanju na univerzah in raziskovalnih centrih po Evropi. Tega se je potrebno dotakniti. In pa kot tretje, potrebno se osredotočiti na razsežnost spola in zagotoviti ustrezno uravnoteženost med eh, spoloma. In zato imam vsekakor v načrtu pripraviti časovnico in eh, če bom potrjen, bom si prizadeval zagotoviti, da se bo ta časovnica tudi uresničila. Hvala. Hvala. Gospod Carlos Zorinjo v imenu socialistov in demokratov bo zastavil naslednje vprašanje. Najlepša hvala. V svojem uvodnem nagovoru ste pokazali, da ste eh, zelo pripadni programu Jean-Claude Junckerja. Kot veste, eh, pa ta program predvideva tudi uporabo 300 milijonov evrov za ponovno industrializacijo, za energetske projekte, za infrastrukturo. Istočasno pa Evropski svet želi zmanjšati financiranje za program obzorje 2020, ki pa je ključen za zagotavljanje rasti in izpolnjevanje Junkerjeve obljube. Uh, Eh, zato imamo v tem kontekstu vprašanje za vas. Gospod kandidat, ali vam bo uspelo prepričati svet ne samo, da ne zmanjša financiranje, ampak da okrepi financiranje za program obzorje 2020? V luči načrtu Žan-Kluda Junkerja, ali mislite, da boste uspeli uresničiti cilje na področju znanosti in raziskav in kakšna je vaša strategija za povezavo obzorja 2020 z zeleno rastjo, ki jo Evropa potrebuje? Najlepša hvala, gospod Zorinja, za vaše vprašanje. Naj izkoristim eh, in hvala tudi za to priložnost, da lahko spregovorimo o portugalščini. Predsednik Juncker, kot ste dejali, je obljubil 300 milijonov evrov če bo potrjen. Pa predsednik Katanja bo za to odgovoren, če bo potrjen. Je pa res, da gre tu za izredno pomemben svežen za prihodnost. Če bom sam potrjen, bo moja vloga pri tem ravno taka, kot ste jo opisali. Torej, poskušal bom eh, igrati vlogo tistega človeka, ki bo pokazal, da raziskave, inovacije in znanost predstavljajo ključni del temeljev za prihodno rast. Zakaj? Če pogledate obdobje od 1995 eh, do 2007, je 62 odstotkov rasti v Evropi šlo prav iz področja inovacij. Torej, moj resor se vsekakor navezuje tudi na ta svežen v višini eh, 300 milijonov. In naj omenim tudi, da ko govorimo o prihodnosti, moramo eh, misliti predvsem na to, kaj bo v, prihodno, v prihodnosti pomembno za evropejce. Vem, da se tudi Eh, sami s tem ukvarjate, da ste veliko napisali o tem in ravno v letih 2009 in 2010 sem bral, kar ste vi napisali o pomenu inovacij. In to sporočilo, ki ste ga poskušali razširiti v Evropi pred, v, na portugalskem pred leti, bom tudi sam poskušal širiti v Evropi. Najlepša hvala. Eh, Hans Olaf Enkel je naslednji govornik v imenu EKR. -e. Eh, no, nagovarjam vas od eh, zadaj, upam, da mi tega ne boste zamerili. Predstavili ste nekaj prednostnih nalog, ki so po mojem mnenju ustrezne, ampak mislim, da tu nekaj manjka. Kaj ti tudi, če uresničimo vse, kar načrtujemo v Evropi, eh, bomo s tem pokrili samo 6 odstotkov vseh izdatkov za raziskave in razvoj. Za 94 odstotkov so namreč pristojne države članice in sprašujem se, kaj boste ukrenili za to, da bi zagotovili, da bodo države članice dejansko končno namenile ustrezna sredstva raziskavam in razvoju, kot obljubljajo že leta. Samo nekaj evropskih držav dejansko izpolnjuje. Eh, te obljube. Naprimer Švica, no tudi Švica, ampak naprimer Finska, Švedska in tako dalje. Eh, skratka, mislim, da je potrebna tudi dodatna prednostna naloga, namreč kako prepričati nacionalne vlade, da bodo dejansko ukrenili tisto, kar so, tisto, kar so obljubili. Najlepša hvala za vaše vprašanje, gospod Henkel. Mislim, da ste se dotaknili zelo pomembne točke. Namreč to je res uh, srčika mojega resurja. Gre za vprašanje, kako sodelovati z državami članicami, kako državam posredovati sporočilo o tem, kako ključnega pomena so raziskave, inovacije in znanost. Ravno kar sem povedal, da v obdobju od 1995 do 2007 je preko 60 odstotkov rasti v Evropi bilo neposredna zasluga inovacij kot orodja. In ko govorimo o programu, ki ga imamo na tem področju, torej o programu obzorje 2020, moramo dejansko najti nek način, kako izkoristiti vzvodja tudi v povezavi z drugimi programi, naprimer strukturnimi skladi, ki jih izkoriščajo vse države članice. Najti moramo način, kako uskladiti delovanje v državah. Imamo naprimer infrastrukturne projekte, ki bi jih lahko po vsej Evropi izkoristili kot pomemben ver. Kajti, če Evropa potrebuje neko vse evropsko politiko, je to vsekakor politika na področju znanosti in raziskav. Države članice imajo seveda vsaka svojo vlogo, ampak tudi na nas je, da nagovarjamo tudi te države in jim pojasnimo, jih prepričamo, kako pomembna je ta razsežnost. Ravno zato eh, sem prepričan, da mora biti vloga mojega resurja še pomembnejša in še bolj vidna tudi v okviru evropskega semestra. Tam sicer je prisotna, ampak bi morala biti.